zeleni dogovor tudi modri, kajti zeleno brez modrega je samo rumeno. Sodeloval bom z Evropskim parlamentom glede zelenega dogovora, da bi imeli ambiciozni, ambiciozno strategijo o biološki raznovrstnosti do 2030. Prav tako se bomo pripravili na COP 15. oktober v Kunmingu. Veselim se resolucije, ki jo boste jutri sprejeli. To nas bo vodilo ko bomo spremljali našo strategijo o biološki raznovrstnosti v naslednjih tednih. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Sinkevičius. Za zaključek razprave imamo predlog resolucije. šestih političnih skupin. In razprava bo, oprostite, glasovanje bo jutri. Tako, sedaj pa prehajamo na poročilo kolega Jara, dejavnosti Evropskega varoha človekovih pravic v letu 2018. Naj vas spomnim, da lahko na običajen način, pa tudi prek elektronskega sistema zaprosite za javljanje besedi po postopku KGA ali tudi za modri karton. In obrazce imate tudi na vhodu v plenarno dvorano. Najprej dobi besedo poročevalec, kolega Jar, štiri minute, prosim. Hvala lepa, predsedoči. Ta teden smo zelo intenzivno razpravljali o tem, da bi evropske institucije morali priti bliže državljanom. Želimo Evropsko konvencijo za soodločene državljanov, da bodo lahko soodločali, kako se naj jo razvija še naprej demokratizacija, preglednost, ta glavni besedi. Ampak ne pozabimo, z Evropsko varuhino človekovih pravic imamo institucijo, ki je zelo blizu državljanom. Bliže skoraj da ne gre, bi rekel. Z varuhinjo človekovih pravic lahko stopite neposredno v stik, lahko ji pišete, Lahko se je celo dotaknete, bi lahko rekli. Moramo pa paziti in ugotavljati, da je varuhinja za, tu za državljane in državljanke, ne za svet, ne za komisijo in ne za Evropski parlament. To pomeni, da mora varuhinja včasih priti v spor tudi z institucijami, svetom, komisijo, kljub temu pa moramo sodelovati na intenziven način. Čestitam Emilijo Orlajli za njeno delo za konstruktivna prizadevanja, da bi ji to ustrezno uspelo, ta podvik, da bi v interesu državljanov zagotavljala ustrezno posredovanje. Gre za to, da pomaga nadzorovati kakovost organov institucije Evropske unije in institucije jih izboljšati. Še pa posebno, kar se tiče preglednosti, bi rad pohvalil delo Emily O'Reilly. Parlament jo tukaj zelo podpira, pri svetu pa je naletela na manj pripravljenosti, ampak preglednost in dostop javnosti do dokumentov sveta je ključnega pomena. In lahko rečemo, da bi svet se lahko kaj naučil od Evropskega parlamenta. Zahtevamo vsaj toliko preglednosti, kot je, je pri nas. Pomembno je, da so zakonodajni postopki nekaj, kar lahko javnost spremlja in da smo mi odgovorni do njih od sveta. Tudi zahtevamo, da kot en od so zakonodajalcev se tako obnaša, ne pa kot diplomatski forum, da se obnaša po pogodbah in da se prilagodi standardu parlamentarne demokracije. Z velikim veseljem sem pripravljal to poročilo, zelo dobro smo sodelovali s poročevalci, s poročevalci v senci. Pripravili smo dobro poročilo, poskrbeli smo za to, da smo ga depolitizirali, dosegli smo veliko večino. Osem in dvajset glasov je bilo za, en glas proti, eno zdržan odbor za peticije, torej to je dober znak za delo odbora za peticije, pa tudi dobro za sodelovanje med odborom za peticije in varuhinjo človekovih pravic. Želim si, da bi se letošnje leto nadrevalo na isti način. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa varohinja človekovih pravic, gospa O'Reilly, prosim. Uh, uh, Hvala lepa, predsedujoči, dober večer vsem. Hvala lepa gospodu Jaru in poročevalcem v senci za vaše delo pri tem poročilu. Vedno je v veliko veselje, da lahko predstavim letno poročilo parlamentu. Letos pa je še prav posebno pomembno, kaj ti predstavljam naše delo novemu parlamentu z veliko novimi poslanci in poslankami in ki je pred štirimi tedni izkazal zaupanje, ko ste me izvolili za drugi mandat. Hvala lepa za to zaupanje in potrudila se bom izpolniti vaše pričakovanje. Pozdravljam na vzočnost podpredsednika Ševčoviča pri tej razpravi, to je na začetku mandata te komisije. Upam, da bo potekalo dobro in želimo vse dobro za delo, ki ga upravlja za državljane in tudi izven. Kot varuhinja človekovih pravic sem most med državljani in administracijo EU. Ko pride do težav in pritožb, prihajajo ti od posameznikov civilne družbe, organizacij civilne družbe, podjetij, novinarjev, pogosto tudi strani poslank in poslancev tega parlamenta. Ne uporabljamo samo unijnega prava, ampak tudi načela dobre administracije, iščemo pravičen rezultat za vse državljane, ki pogosto ne zmorejo vseh tehnokratskih plati evropske administracije. Nismo odvetniki, skušamo pa stvariti pošteno področje delovanja med močnimi institucijami in pogosto nemočnimi. Pritožbeniki. 2018 smo videli porast števila pritožb. In to se je potem nadaljevalo tudi 2019. To ne zato, ker bi evropske administracije znižale standarde, ampak zato, ker je veliko več ljudi se zavedalo dela mojega urada in kaj smo dosegli in kaj lahko dosežemo. Hvaležna sem institucijam EU, agencijam in organom za njihovo sodelovanje pri tem delu. Velika večina primerov, s katerimi sem se ukvarjala v sodelovanju z administracijo, je potekalo dobro. To je potrebno izpostaviti. Da, izpostavljene težave, to je moje delo ampak priča sem tudi dobremu delu uradnikov EU in smo to tudi javno otipljivo prepoznali prek scheme podeljevanja nagrad, ki jih podeljujemo in najboljšim in delimo dobre prakse. Odgovornost in preglednost sta predstavljali največji del mojega dela, kot tudi v prejšnjih letih. 2018 sem uporabila tudi pooblastilo, ki ga je ne uporabljam prav pogosto, da lahko podam posebno poročilo Evropskemu parlamentu. Šele drugi sem to storila od prve izvolitve kot varuh in nečujo za človekove pravice. 2013 sem dejala, da bi to pooblastilo morali uporabljati zelo redko, še samo v resnično resnih primerih, ko institucija ne spreme priporočil. To posebno poročilo je govorilo o odgovornosti in preglednosti sveta, še pa posebno je šlo za pomankanje preglednosti v zakonodajnem postopku, ko gre za razpravo in spremembo snutkov zakonodaje EU. Javnost ima pravico vedeti, kako njihove vlade prispevajo k oblikovanju zakonodaje EU. Če se to ne izvede, se bo še naprej kazalo s prstom na Bruselj in ministri bodo povzročali nejasnosti in državljani ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Hvaležna sem za veliko podporo plenarnega zasedanja za moje predloge. Ta priporočila so naterjala na določen odpor večjih držav članic, vendar pa pozdravljam rastočo koalicijo vlad v svetu, ki javno izrekajo podporo za takšne spremembe. V tem trenutku imamo deset držav članic. Upam, da bo trenutno predsedstvo in potem naslednje Nemško to vprašanje evropske demokracije in legitimitete obravnavalo kot prednostno še naprej, kot varohinja človekovih pravic. Usklajujem tudi omrežje 96 uradov varohov človekovih pravic v več kot 30 državah. Letna konferenca je bila aprila 2018 v Bruslju, v Evropskem parlamentu, Barnier pa je bil glavni govornik. Zelo sem hvaležna za zelo profesionalno podporo parlamentu pri organizaciji tega dogodka in ta dogodek je bil zelo uspešen. Na začetku novega petletnega mandata varuhinje je potrebno si ogledati, kakšno vlogo bi naj odigrali v strukturi EU leta 2020 in kasneje. Gospa von der Leyen je rekla, da bo komisija geopolitična komisija in bo bolj vključena v migracijska vprašanja, zonanjo politiko, razvojno sodelovanje in boj proti podnebni krizi. Poleg agencije EU. Kdo bo pa nadziral to delo, ta parlament bo ponudil demokratičen odzor, seveda varohinja, pa bo nadzirala administracijo EU, ki je bolj neposredno na terenu kot kadarkoli prej. Najskej za Frontex, vračanje letov migrantov, jaso, posiljce za azil na grških otokih, ali Evropska obramna agencija, ki skuša ugotoviti, kakšno tehnologijo potrebujemo za bojišča 21. stoletja. EU se spreminja in tudi varohinja se mora prilagoditi, zato da sledimo tem spremembam. Kakorkoli že, realnost pa je, da imamo manj kot 70 delovnih mest. Imamo pa rekordno število pritožb in se ukvarjamo z vedno bolj kompleksnimi primeri. Pomankanje virov je že bilo priznano strani parlamenta v letnem proračunskem procesu, in pri reviziji stat statusa varuhinje. Upam pa, da bomo šli še naprej na bolj obsežen način, še prav posebno s svetom in komisijo. Upam, da bomo lahko dosegli dogovor za pot naprej. V interesu vseh nas je, da je varuhina človekovih pravic opremljena za 21. stoletje. Izvajati moramo naše vloge po pogodbah EU v skladu s pričakovanji evropskih državljanov v tem novem geopolitičnem svetu. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa O'Reilly. Sedaj pa v imenu komisije komisar Ševčovič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke poslanci Evropskega parlamenta, gospa varohinja. Zelo sem hvaležen, da sem lahko danes tukaj in da se pogovarjamo o letnem poročilu varuhine človekovih pravic v letu 2018 in o poročilu odbora za peticije. Naj začnem s čestitkami poročevalcu Petru Jaru, koordinatorjem odbora za peticije in njenim članom, ki so bili vključeni v to delo. Kot vedno, to poročilo govori o organih, institucijah, agencijah Evropske unije, o vprašanjih, ki se izdijo najbolj pomembna in najpomembnejša bolj izpostavljena. Komisija je zelo zavezana temu, da izvajamo dobro administracijo odnosov z državljani, združeni in podjetji, s katerimi sodelujemo. To je glavni del našega dela in velik pomen namenjamo kakovosti teh odnosov. Komisija je posvečena odgovornosti, učinkovitosti, neodvisnosti in preglednosti in skušamo zagotoviti dobro administracijo in skušamo se izogniti slabi administraciji. Sodelovanje z varuhinjo je ključnega pomena pri tem. Še prav posebno, ker okrog dve tretjini, 58,2 odstotka, 285 primerov zadeva komisijo. Mi smo komisija z najbolj neposrednim administrativnim ukvarjanjem z državljani. Vsako leto približno tri četrtine vseh predlogov varuhine zadevajo komisijo, naj se gre za izboljšave ali za priporočila. V večini primerov, kjer varuhine zdaja priporočila, predloge za rešitve ali predloge za izboljšavo, se komisija in varuhine na koncu strinjata. To razlaga, zakaj konec koncev imamo samo okrog 6 odstotkov pritožb takih, da resnično gotovijo slabo administracijo skrbnim pregledom varuh in je v velikem primeru vseh primerov, ugotovi, da slabe administracije ni bilo strani komisije. Ali, ker ni bilo večjih primerov slabe administracije ali pa ker smo lahko dosegli zadovoljiv rezultat. Visoki standardi komisije so bili izpostavljeni tudi pri podelovanju nagrade Varuhinje za dobro administracijo. 2018 je komisija prejela celovito nagrado za pobude, ki imajo neposreden vpliv na življenja državljanov v Evropi in širše, kar se tiče odstranjevanja plastičnih izdelkov in tudi kar se tiče porabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Prav tako se zavedamo, da moramo še naprej tlakovati pot in izboljševati tiste prakse, ki še niso zadovoljive. Zato bo komisija še naprej v konstruktivnem odnosu sodelovala z varuhinjo, to smo zgradili v zadnjih letih, še pa posebno v interesu evropskih državljanov in drugih akterjev. Gospod predsednik, veselim se razprave s poslankami in poslanci, zahvaljujem pa se vam že za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Ševčovič. Sedaj pa kolega Tereš za dve minuti. domnule comisar doamnă oreilly gospod komisar gospa oreilly kot poročevalec v senci vam lahko povem da je zelo lahko razpravljati o dejavnostih, če je oseba, o kateri dejavnostih poročamo, izjemno aktivna in dosledna. Zelo sem navdušen nad vašo profesionalnostjo pri zagovarjanju interesov evropskih državljanov. In zato ste bili tudi ponovno izvoljeni za varuhinjo človekovih pravic. Odgovornost evropskih inštitucij, dostop do dokumentov in zagovarjanje interesov državljanov. To so bila področja, kjer je bila gospa O'Reilly izjemno aktivna. Zahtevali smo preglednost v vseh eh, evropskih inštitucijah, kajti preglednost je del načela pravne države in prosim, da komisija pregleda pobude gospe O'Reilly v zvezi z tem. Na najvišji ravni Junkorjeve komisije eh, so se pojavljali primeri, ko so bila eh, pravila resno kršena, recimo pri izvolitvi Selmajerja. Eh, v Romuniji bi to označili za korupcijo in odgovorni bi bili postavljeni pred sodišče. Veseli me, da imamo danes Za nami je tudi komisarja, ki posluša to razpravo, ampak. Uradniki v komisiji dajo lekcije državam članicam o korupciji, sami pa pravila kršijo, kot je to počela Junkarjeva komisija. Gospa O'Reilly, prosim, da pokažete enak pogum pri vseh svojih dejavnostih, pri zagovarjanju interesov evropskih eh, državljanov mi člani odbora za peticije in poslanci tega parlamenta pa vam obljubljamo podporo. So srečo vam želimo. Hvala lepa, kolega Tereš. Sedaj pa kolegica Tom za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi, varohine človekovih pravic. Gospod komisar, ne želim ponavljati vsega, oziroma želim, ampak nimam dovolj časa eh, in zaradi tega ne bom storila. Ampak eh, odlično ste upravili svoje delo in čestitke za ponovno izvolitev. Vendar pa je ta izvolitev pokazala, da imamo določene postopkovne težave. Potrebno bo razjasniti eh, sistem izvolitve. Eh, za eh, prihodne obdobje. Potrebno je upoštevati enaka načela, ki jih zagovarja Urad varoha človekovih pravic. Potrebno je poskrbeti za eh, preglednost in spoštovanje pravil. Poleg tega je potrebno jasno določiti tudi naloge. Ne želimo v neprijeten položaj postavljati kandidatov, ki izpolnjujejo vse pogoje. Strinjam se s tem, kar, povedal, uh, kar sta povedala kolega iz ELS in pa SND, vendar pa bi rada dejala tudi, da bo potrebno še veliko storiti glede administracije v inštitucijah Evropske unije. Recimo uh, postopek uh, odgovorov, zagotavljanje odgovorov na vprašanje državljanov je že en tak primer komisija. Uh, prosi za odgovor države članice, vpraša jih, ali kršite pravo Evropske unije in odgovor je seveda vedno ne in komisija je ponavadi z tem odgovorom uh, zadovoljna. Uh, potem nam pove, da težav ni, da kršitev ni. Torej, z tem nismo na strani evropskih državljanov, eh, ki so v neenakem položaju. In to je potrebno spremeniti. Enako pa uh, velja tudi za individualne pritožbe. Postopek ni pregleden uh, in uh, dokumenti so pogosto tajni, zelo težko jih je dobiti in rada bi bolj proaktiven in uh, pregleden pristop in seveda se že veselim nadaljnega sodelovanja z varohinjo človekovih pravic. Upam, da bomo rešili ta problem. Hvala lepa, kolegica Tom. Sedaj pa za dve minuti, kolega Lebreton. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Menim, da Evropska unija ne mora dajati lekcij v zvezi s poštovanjem človekovih pravic in etike, eh, kajti eh, Evropska komisija in pa Evropska centralna banka, kot eh, kaže poročilo 2018, iz leta 2018 varohinje človekovih pravic, bi morali najprej pomesti pred lastnim pragom. Recimo februarja 2018 eh, je bil izvoljen generalni sekretar eh, Evropske komisije Selmajer eh, in to je pokazalo na slabo administracijo in na fiktivna delovna mesta. Njegova nominacija je bila sporna tako tukaj, kakor tudi v odboru za pravne zadeve. Ampak šest mesecev je trajalo, da so nam prisluhnili. Varuhinje človekovih pravic je potem zahtevala, da se vzpostavi ustrezen postopek za imenovanje generalnega sekretarja. V poročilu je zapisala, da komisija ni želela vzpostaviti takšnega postopka, torej nepreglednost ostaja. 13. stran. Varuhinja človekovih pravic je izpostavila Evropsko centralno banko, še prav posebej pa predsednika Marija Dragija ki eh, naj bi bil član eh, zasebne organizacije 30 eh, direktorjev zasebnih bank, ampak predsednik Evropske centralne banke je ostal člen, član tega združenja 30. -ih. Poleg tega je varohine človekovih pravic izpostavila tudi vpliv finančnih lobijev, torej Evropska unija eh, ne zagotavlja zadostne preglednosti in eh, manjka ji tudi ustrezna etika. Hvala lepa, sedaj pa kolega Zlatovski. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa O'Reilly, gospod komisar, rad bi čestital varuhini človekovih pravic za ponovno izvolitev, kajti eh, to je morda najboljša potrditev kakavosti vašega dela doslej. Tudi poročilo, ki ste ga predstavili za leto 2018, je zelo eh, dober dokaz za kakavost vašega dela. Skupina EKR eh, podpira vaše poročilo. Ampak začetek novega mandata je tudi dober trenutek, da spregovorimo o prihodnosti in rad bi uh, da si podrobneje ogledate pomankanje preglednosti tekom eh, tako imenovanega trialoga, kajti ta postopek eh, postaje karikatura tega, kar bi moral biti. To eh, smo videli pri svežnju mobilnosti. Udeležen sem bil v tem postopku, priča smo bili veliki nepreglednosti že na samem začetku eh, priprave evropske zakonodaje. Prepričan sem, da bi si varohinja človekovih pravic morala ta postopek podrobneje ogledati. Hvala lepa, kolega Zlotovski. Sedaj pa za minuto in pol, kolega Georgulis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnje volitve so pokazali, da eh, državljani Evropske unije uniji ne zaupajo in eh, zato je prav, da jim prisluhnemo in da priznamo, da bomo morali storiti več. Storiti moramo več in seveda pri zagotavljanju eh, popolnega prevzema odgovornosti in pa preglednosti. Boriti se moramo za to, da bo načelo pravne države spoštovano. Le tako bodo državljani prepričani, da Eh, da je Evropska unija prava rešitev. Le tako jih bomo lahko navdušili za evropski projekt. Državljane je potrebno seznaniti eh, z postopki, hkrati pa jih je potrebno v njih tudi vključiti. Preglednost torej pri seznanjanju evropskih državljanov eh, in pa zagotavljanje jasnih in razumnih informacij To eh, sta dva najpomembnejša elementa in pri tem nam lahko pomaga varuhinja človekovih pravic, ki je bila ponovno izvoljena in uh, ki svoje delo opravlja z velikim navdušenjem. Hvala lepa, kolega Georgulis, eh, sedaj pa kolega Furore. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, eh, predvsem bi rad čestital eh, gospi O'Reilly za ponovno izvolitev. Eh, Zadužena je za nadzor nad dobro administracijo. Eh, sam bi se osredotočil na odstavek eh, o Evropski centralni banki. Eh, ta kaže na nepreglednost pri izvajanju dejavnosti Evropske centralne banke. Pomemben se mi zdi tudi dostop državljanov do dokumentov Evropske unije. Evropski državljani morajo biti seznanjeni s postopki, ki potekajo v Evropski uniji. Imamo pa eh, tudi uredbo 1049, ki pa je sedaj že zastarela in ne ustreza več potrebam eh, današnjega časa. Potrebna bo revizija. Eh, poleg tega pa bo potrebno prejeti strožje ukrepe. Kolega Furore, še imate čas za govor, ampak prosim vas, da ne govorite prehitro. Imamo omejitev hitrosti v eh, tej dvorani. Kaj ti, če vam tolmači ne morejo slediti? Potem vam ne morejo slediti niti evropski državljani. Mikrofon, prosim dal vam bom nekaj dodatnega časa. Torej, zahtevam revizijo eh, te zakonodaje, še prav posebej v tistih delih, kjer je izpostavljeno, da je potrebno sprejeti strožje ukrepe in pa višje eh, standarde, tako da bi se izognili na vzkrižju interesov v vseh inštitucijah Evropske unije. Pri tem je potrebno upoštevati tudi integriteto Evropske unije. V komisiji von der Leyenove eh, bo potrebno zagotoviti tudi, da ne bo podobnih postopkov kot eh, v času Junkarjeve komisije v primeru Selmajer ali pa v času Barosove komisije. Potrebno je pokazati dobro eh, upravo in zagotoviti je potrebno popolno preglednost. Hvala lepa. Imamo čas za govor v tej dvorani in prav nič ne pomaga, če si. Eh, zapišeš eh, govor in ga potem z dvojno hitrostjo prebereš. No, vi ste v parlamentu, kolegica Evi je že nekaj časa tukaj in uh, ve, da je uh, bilo že nekaj kolegov, uh, ki sem jih okaral uh, zaradi hitrosti, uh, ampak morda bi vam lahko ona dala kakšen nasvet. Kolegica Curtin Darling je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Urad varoha človekovih pravic igra pomembno vlogo v evropski eh, administraciji, zagotavlja etiko in spoštovanje etičnih pravil v naših inštitucijah. In veseli me, da je bila Emily O'Reilly ponovno izvoljena decembra, kaj ti predstavlja vzgled eh, nekoga, ki se zauzema za preglednost in pa dobro upravljanje. In to v trenutku, ko številne države članice eh, postavljajo pod vprašaj Evropsko unijo in tik pred našim odhodom je to še eh, kako potrebno. To je moj zadnji govor v Evropskem parlamentu zadnjič zastopam eh, bogato in raznoliko regijo na severovzhodu eh, Anglije. To mi je bilo v veliko zadovoljstvo, to mi je bilo v veliko čast in upam, da bo nekoč eh, tukaj sedel nekdo drug in zastopal mojo državo. Zaenkrat pa odhajamo. Rad bi se, rada bi se zastavila vsem svojim sodelavcem za predanost in pa težko delo v težavnih časih. Rada bi se zahvalila tudi tistim, ki so delali za me prej. Rada bi se zahvalila tudi odboru za peticije. Želim vam veliko sreče in lahko noč. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Kirton Darling. To sicer ni moja naloga, ampak, eh, glede na to, da so vas prevzeli občutki, Mi uh, imamo partnersko mesto v uh, tem delu Anglije, v Sihemu in prosim, da jim prenesete naše najboljše želje. Sedaj pa kolegica Vedren. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa varohinja človekovih pravic. Hvala lepa za opravljeno delo. Zaupanje evropskih državljanov je seveda odvisno od preglednosti in prišlo je do napredka v naših inštitucijah, recimo na trgovinskem področju. Evropska komisija mora sedaj objavljati pogajalske dokumente in eh, svet mora javno objaviti mandat. Eh, in eh, to je eh, seveda pomembno, potrebne pa so tudi izboljšave. Predvsem svet mora pokazati več preglednosti pri svojem delovanju. Prizadevati si moramo za to, da bo čim prej sprejet sporazum za skupni registr preglednosti, ki bo zavezujoč državljane moramo približati eh, evropskim inštitucijam. Eh, na ta način se bomo lahko borili proti euroskeptičnosti in zaradi tega moramo nadaljevati z našim delom in izvajanjem strategije, ki jo je pripravila varuhinja človekovih pravic. Računate lahko na mojo podporo. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Vedren. Sedaj pa za minuto in pol, kolegica Evi. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz eh, bi rada čestitala eh, varuhini človekovih pravic, gospe O'Reilly, za ponovno izvolitev. Eh, zagotovo smo cenili njeno delo in poleg tega je tudi odlično poročala o svojem delu. Poročilo iz leta 2018 ponovno zahteva, da se vzpostavi eh, registr eh, preglednosti in da ta postane zavezujoč, pravno zavezujoč. Le na ta način eh, bomo lahko zapolnili vrzeli, ki se pojavljajo na področju lobiranja. Poleg tega se bomo na ta način izognili tudi na vzkrižju interesov. Vsi postopki odločanja morajo biti povsem, povsem pregledni in potrebno je prevzeti odgovornost eh, za nje. Če želi eh, gospa von der Leyen zares poskrbeti za spremembe v primerjavi z eh, prejšnjo komisijo, potem mora slediti tem zahtevam in za nje prevzeti tudi odgovornost. Edina negativna točka pa je odstavek, ki se nanaša na Evropsko centralno banko. Menim namreč, da ne bi smelo eh, biti dovoljeno eh, članom Evropskega, Evropske centralne banke sodelovati pri sejah za zaprtimi vrati, še prav posebej, če so to seje eh, bank, ki so pod nadzorom Evropske centralne banke. Gospod Agios Saliba je naslednji na vrsti. Hvala lepa in čestitke gospe O'Reilly za ponovno izvolitev. To je izraz eh, zaupanja v njen pozitiven prispevek eh, k dostopnosti eh, evropskih državljanov do, oziroma k dostopnosti evropskih inštitucij za evropske državljane. Poročilo govori o zelo pomembni temi in sicer o obravnavi invalidov eh, v okviru eh, skupne eh, scheme za zavarovanje. Mislim, da je potrebno zagotoviti skladnost z Evropsko konvencijo za osebe z invalidnostjo. Strinjam se tudi z priporočilom varohinje človekovih pravic, ki zahteva večjo dostopnost postopkov v okviru EPSA za slabovidne osebe. Tukaj gre predvsem za računalniške teste. Rad eh, bi se zahvalil Judy, naši koordinatorki in pa našemu odboru. Hvala lepa eh, za vso dobro upravljeno delo eh, in pogrešali vas bomo. Hvala lepa, kolega Agius Saliba, za minuto kolega Benifej. Evropski parlament. Eh, je v svojem letnem poročilu še enkrat eh, čestital Emily O'Reilly in pa njeni ekipi za odlično opravljeno delo. Emily O'Reilly je bila odlična varuhinja človekovih pravic, eh, ki si je prizadevala za kakovost evropske uprave, za preglednost sprejetih odločitev in pa za kakovost storitev, ki jih zagotavljamo državljanom. Zato jo čestitam za eh, dobro delo in čestitam ji eh, tudi za novo izvolitev. Z odločnostjo mora nadaljevati z svojimi pomembnimi pobudami. To je sporočilo ponovne izvolitve, predvsem, ko zahteva eh, preglednost Evropskega sveta. Poleg tega mora upozarjati, na primere uh, slabega upravljanja, kot se je zgodilo pri imenovanju Selmajerja za generalnega sekretarja Evropske komisije. Eh, potrebno je narediti konec tovrstnim eh, praksam. Boriti se moramo tudi zato, da poskrbimo za prevzem krivde tako v Evropskih inštitucijah, kako tudi v vseh državah članicah. Začnemo s klopom pane předsedající ob zaključku te razprave bi rad povedal da podpiram poročilo še posebej enega od členov ki se vam mogoče ne zdi nič posebnega je pa nekaj izredno pomembnega gre za sedeminštirideseti člen kjer govori o zahtevah glede dela varuha človekovih pravic. Gre za integriteto, neodvisnost. Verjetno se vam zdi samo formalnost, vendar pa na Češkem poteka izredno pomembna razprava glede dela varuha človekovih pravic, kjer je predsednik predlagal za varuha nekoga, ki je sodeloval s eh, komunističnim režimom. Zelo sem zadovoljen, da v Evropi ustrajamo pri poklicnih sposobnostih, vendar pa tudi glede osebnih značilnosti in lastnosti. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Lopes Aguilar. Dank, Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod podpredsednik Šefčovič, varohinja človekovih pravic O'Reillyjeva. Rad bi izrazil priznanje tej inštituciji varuha oziroma varohinje človekovih pravic. Rad bi vam tudi čestital za ponovno izvolitev. <clears throat> Pred vami je pet let dela. To pomeni, da smo izrazili našo podporo vašemu delu in želi, da nadaljujete. Glede transparentnosti, vaše delo je bilo blokirano v svetu kljub prizadevam odbora Libe, kateremu predsedujem. Pred vami je še ogromno dela. Zato, da zagotovimo, da konfliktov interesov ne bo več da vrtljivih vrat ne bo več in da ravnanje farmacevtske industrije spoštuje Evropske konvencije glede invalidov in da kodeks ravnanja postane prava Evropska uredba. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. S tem smo zaključili sklop razprave brez seznama govornikov. Sedaj damo besedo za zaključek razprave v obratnem vrstnem kot na začetku. Gospod Šivčevič je prvi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa O'Reilly, rad bi se vam najprej zahvalil vsem za prijazne besede in za vaše prispevke. Vsi ste pohvalili delo gospe O'Reilly in povedali, kako zelo cenite njeno delo. Gospe Tom bi rad povedal in je tudi zagotil, zagotovil, da ko gre za kršenje in pomakljivosti, sem eh, seveda zato, da se povežem z Borom za peticije in da se o tem pogovorimo. Rad bi povedal tudi, da je v torek komisija imenovala novo generalno sekretarko. Prepričan sem, da bo svoje delo opravljala dobro v evropskem duhu. Nova generalna sekretarka bo Ilze Johansen. Komisija želi zagotoviti zelo visoko kakovostno delo naše ustanove, zato si vedno znova prizadevamo. Živimo tudi zato, da se spoštuje člen 41 v listini temeljcev svoboščin, zato da naši državljani lahko uživajo svoje svoboščine. Državljani in tudi pravne osebe bodo imele pravico do dostopa dokumentov naše ustanove. Rad bi poudaril tudi, da potekajo dnevni pogovori z varohinjo človekove pravice in to nam pomaga pri tem, da smo vsak dan boljši. Želimo našim državljanom ponuditi zelo visoke upravne standarde. Doslednost, neodvisnost in tudi integriteta so sestavni del našega dela. Vaša resolucija o rednem poročilu dejavnosti varohinje človekove pravice poudarjajo, kje lahko inštitucije izboljšajo svoje delo. Lahko vam obljubim, da bo komisija prebrala in preučila vašo resolucijo in da se bo odzvala na vse izpostavljene skrbi in vsa izpostavljena vprašanja. Rad bi se zahvalil gospe Krtendari in gospodu Korbeju in vsem eh, britanskim kolegom in prijateljem za prizadevanje, za vas trud za opravljeno delo. Najlepša hvala, pogrešali vas bomo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Ševčevič, postopkovno vprašanje. Thank you, Maroš. Uh, ma Najlepša hvala, Maroš. Najlepša hvala za vse kar si storil za zeleni dogovor na področju energetske revščine. Rada bi samo dejala, da bi si želeli definicijo energetske revščine za naše kolege in da vas najlepša hvala še enkrat za vse, kar ste storili za naše renljive državljane. Gospa kolegica, to ni bilo ravno postopkovno vprašanje, vendar pa glede to, da se poslavljamo, vas nisem prekinil. Nun, äh, Frau Aureli. Zdaj dobi besedo gospa Aureli. Um, thank you very... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala vsem. Zelo navdihujoče je poslušati kako veliko podporo uživamo in zato se že veselim nadaljnega sodelovanja, daljne razprave v naslednjih mesecih in letih. Gospa Curtin Darling, ni pogosto, da Irec izrazi obžalovanje, da Britanci odhajajo. Rada bi vam izrekla eh, svoje sočasovanje in žalost, da odhajate in eh, Lada bi se zahvalila za podporo naši ustanovi, našemu organu, še posebej v zadnjih mesecih, čeprav ste verjetno delali v velikem stresu. Zelo prizadevno ste še naprej opravljali svoje delo z velikim interesom, z velikim angažmajem, čeprav ste verjetno bili zaželjeni povsod in od vseh. Najlepša hvala. Rada bi omenila tisto, kar ste omenili, gospod Terž, najlepša hvala za vaše komentarje, za vaše delo in tudi za vse pohvale, ki ste mi jih izrekli. Gospa Tom, najlepša hvala, da ste opozorili na vprašanja v povezavi z volilnim postopkom. Čez pet let ta postopek ne bo več problem. ko bo šlo za izvolitev novega varuha človekov pravic in glede imenovanja bivšega generalnega sekretarja komisije. Res je, da je prejšnja komisija zavrnila priporočilo, vendar pa tako kot je dejal gospod Ševčevič, je bilo tokrat drugače. Imenovanje nove generalne sekretarke je v skladu z našimi priporočili, ki smo jih zdaj na podlagi preiskave. Gospod Zlotovski, preiskali, preiskali smo tudi trialoge, naše delo še ni zaključeno. Svoje tulis res je. Sodelovanje državljanov je res nujno potrebno, zato da ohranimo verodostojnost Evropske unije in to je bistveni del našega dela člen 48 eh, je seveda del stare uredbe, vendar pa tudi, ko to pregledamo, seveda lahko to vključimo v nova priporočila. Res je, da mora biti dokumenti dostopni za ljudi, ki jim služimo. In res je, da smo tudi na svetu opazili napredek. Sedaj je stvar, ki je bila del Brusla in Štrasburga postala bolj vidna in razpoznavna. Evropska centralna banka, agencije in organi morajo biti bolj dostopni za državljane in prevzeti večjo odgovornost. In še tehnologija, ki bo služila tudi invalidom, res je, te zadeve jemljemo zelo resno. Z velikim veseljem eh, sem videla, da je v A s oglaševal plačene prakse. In zato smo si prizadevali mi in tudi vi v Evropskem parlamentu. Ogromno idej, predlogov je. Še enkrat najlepša hvala za vašo podporo. Še enkrat hvala, da ste me ponovno izvolili na to pomembno mesto in ta pomemben položaj. Najlepša hvala. Vielen Dank, Frau Ureli. Najlepša hvala, gospa O'Reilly. Zadnji ima besedo gospod poročevalec, gospod Jar. Sodelovanje z našim odborom in gospod O'Reilly je potekalo dobro. Mar to pomeni, da je vse lepo in prav v Evropski uniji? Ne. Vendar pa nam je skupaj uspelo, da smo stvari izboljšali. To bi potrdil. Tako kot smo slišali, je pred nami še veliko dela. Odbor za peticije vas bo podprl pri vašem delu glede večje transparentnosti, nepravice in tako dalje. Skupaj si bomo zastavili nadaljevanje dela. Kolegici Korten Darling bi rad dejal, da obžalujemo, da odhaja kot koordinator v ELS. Sem doživel veliko različnih eh, koordinatorjev, želel bi si jih več takšnih, kot ste vi. Žal mi je, da odhajate. Pomislite kdaj na nas v Evropskem parlamentu in stopite z nami v stik. Želim vam dober izid na glasovanju. Poročilo se je zaslužilo veliko večinsko podporo in veselimo se že nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala. Ja. Najlepša hvala, gospod Jar, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo tako, kot ste dejali, jutri. Sedaj imamo naslednjo točko na enem redu, to je izjava komisije o reformi splošnih načel komitologije. Rad bi vas opozoril na to, da lahko zaprosite za prosto razpravo, za besedo o prosti razpravi po elektronski napravi ali pa po običajnem postopku. V imenu komisije ima besedo gospod Ševčevič. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil za to priložnost, da lahko z vami razpravljamo o okviru komitologije. Lizbonska pogodba je uvedla razliko med izvedbenimi in delegiranimi akti. So zakonodajalci, so tako eh, sprejeli uredbo o komitologiji. Ureja pristojnosti in poblastila komisije in držav članic. Uredba tudi omogoča, da sta svet in Evropski parlament obveščena o vseh osnutkih zakonodaje v okviru komitologije in tudi omogoča pregled. Mislim, da je prav, če rečemo, da uredba služi svojemu namenu. Zakaj? Zaradi tega, ker je, so odbori podali mnenje leta 2018 o 1634 predlogih zakonodaje in nobeno teh mnen ni bilo negativno, kar pomeni, da ni bilo kvalificirane večine za ali proti izvajanje teh eh, osnutkov in pri nekaterih primerjih je treba sprožiti posvetovalni postopek, pri scenarijih, kjer ni rezultata. To je se je zgodilo 20, pri 20 primerjih na področju zdravja in potrošniške policije. Odbor za priziv je podal nekaj, mnen, nekaj negativnih mnen. Zaradi tega je prišlo do razprave, ker je do tega prišlo do obču, pri občutljivih zadevah, ko je šlo za gensko spremenjena živila in pa tudi pri aktivnih substancah za zaščito rastlin. Ko odbor izda ne mnenje, lahko komisija vseeno sprejme takšen zakonodajni akt. Akt se blokira samo, če odbor poda negativno mnenje. To je bilo vodilno načelo že od vsega začetka in um, zagotavlja očinkovito izvajanje. Glede 12 izvedbenih aktih na področju zdravja in potrošniške politike imamo obvezo, da komisija sprema odločitve na področju znanstvenih dognanj in dejstev. Komisija je torej pravno obvezana, da včasih sprejme nepriljubljene odločitve. Junkerjeva komisija se je odločila, da kot prioriteto predlaga spremembo za ta pravila in da pripravlja ciljno usmirjene predloge sprememb za pregled za odbor, za priziv, zato da Evropski parlament lahko sodeluje pri svojem odločitev. Predloge spremembe govorijo o tem, da je treba najprej izračunati kvalificirano večino prisotnih ali zastopenih držav, ki se ne vzdržijo kar pa ne pomeni vseh držav članic. Imamo tudi možnost za drugo mnenje na ministerski ravni odbora za priziv in pa tudi določiti, da se so glasovi javni, ko gre za glasove držav članic v odboru, prizivnem odboru. Treba je tudi omogočiti, da se zahteva na vzoče mnenje sveta kako kaže glede teh predlogov. V zadnjih treh letih ni bil prišlo do napredka na, pri svetu, nismo zabeležili nobene podpore, nismo dobili osnutka poročila, samo nekateri odbori so podprli predloge. Zato pozdravljam, gospod predsedujoči, ste organizirali to razpravo, s tem dobimo namreč priložnost, da skupaj pregledamo situacijo. Moramo biti iskreni in realistični. Če ne bo prišlo do drznega premika, s katerim bi odpravili blokado, ne verjamem, da bo prišlo do napredka v kratkem. Komisija bo poslušala vaše mnenje glede tega, kako napredovati na področju okvira vseh nerešenih pregledih za delovni program komisije za leto 2020. Komisija bo še vedno uporabila vsa sredstva, da pozove države članice, da prevzamejo svojo odgovornost v postopku komitologije, da dobimo rešitve, da dobimo čim večjo podporo v odboru. Naj napovem tudi nekaj konkretnih eh, korakov za izboljšanje transparentnosti komitologije, kar je za vas ravno tako pomembno. Kmali bomo dobili nov posodobljen register, nov javno dostopen register bo omogočil dostop do vseh osnutkov izvedbenih aktov, dobili bomo tudi dostop do vseh dnevnih sestankov. Zagotovil bom tudi, da bomo dobili nove kri usmerjevalne kriterije glede izvedbenih in, in delegiranih aktov eh, pripeljali do izboljšav. Komisija bo upoštevala vse kriterije pri pripravi nove zakonodaje. Usporedno pa bomo nadaljevali s pogajanji o aktih, ki so podvrženi v um, zakonodajnemu postopku z parlamentarnim nadzorom. Nadaljevali bomo tudi z delom na področju preostalega dela. Veselim se že sodelovanja, kajti tako bomo lažje zaključili delo, ki smo si ga zastavili za letošnje leto. Sedaj pa minuta in pol, kolega Sajer. mr president gospod predsedujoči hvala lepa za besede podpredsednika v imenu komisije naj povem da smo konec prejšnjega mandata presenetljivo dosegli napredek še prav posebno kar se tiče usklajevanja na področju komitologije pri tem specifičnem dosegu pa nam ni uspelo odbor za pravne zadeve je sedaj v postopku začetka posvetovanja o tem. In ta ITRE, AFET, NIMKO pa so predlagali predloge in mnenja in ta mnenja so izpostavila pomen, da komotrugija ostane takšna kot je, če ustrezno deluje. Prav tako pa so se dogovorili, da moramo preglednost še ukrepiti. V bistvu se osredotočamo to zahtevo pri ostalih odborih, še prav posebno, kar se tiče politične odgovornosti in preglednosti v nekaj najbolj vidnih primerih po trenutnem postopku, pa odsotnost jasnega stališča sveta, politično odločitev spreme komisija, ki brez prave politične podpore držav članic ni zaželena situacija. To je ta reforma, ki bi. To, to bi naj popravila reforma 2007 in strinjam se s splošnim ciljem predloga. Moramo pa se soočiti tudi s tem, da moramo upoštevati upor držav članic v svetu in da prihodnost te reforme je vsaj precej nepredvidljiva in ni najbolj pozitivna. Obžalujem, da predlog, ki povzroča največ kontroverze, prevlada, čeprav so nekateri drugi predlogi dobri in pozitivni in bi jih lahko sprejeli. Hvala lepa, kolega Sajer sedaj pa dve minuti. Gospod Corbett, modri karton za kolego Sajre. Kolega Sajre, spremete? Ja. Akceptiram se eno vprašanje od enega kolega. Spremete vprašanje kolega Corbetta? Eh, Gospod Sajer, mar se ne strinjate, da če država članica in parlament prenesejo pooblastila komisiji, da sprejme odločitev, ko, članice, ko se države članice ne strinjajo za izvajanje zakonodaje, ki smo jo mi sprejeli, da se potem svet ne strinja, da potem ni nerazumno, da bi komisija prevzela svoje odgovornosti in sprejela odločitev. Kaj ti komisija je odgovorna parlamentu, je nekdo, ki izvršuje Zakonodaja mora prevzeti odgovornost, ne pa da se ta razvodeni. Kolega Sajer. Well, da, nisem proti tej rešitvi. Lahko bi to tudi podprl. Pa v tem trenutku je svet blokiran. In tako je že nekaj let, take so razmere. Lahko dosežemo napredek, lahko smo entuzijastični podporniki te zamisli, ampak rad bi šel po stališču komisarja Ševčoviča, ko je dejal, da bi naj bili ustvarjalni in najdemo pot, še pa posebno tam, kjer lahko ukrepimo preglednost in odgovornost. Vsi odbori, ki so podali mnenje, so se strinjali glede tega. Hvala lepa, kolega Sajer. Sedaj pa kolegica Folat, dve minuti. Ja, se... Hvala lepa, predsedujoči, komisar. V tej razpravi moramo upoštevati dva pojma - odgovornost držav članic in preglednost za prebivalstvo. Kot je to že urisal komisar, je to politično občutljivo vprašanje, ki imajo pomen za zdravje in varnost državljanov, kot naprimer odobritve pri genskih tehnologijah in pri pesticidih. Tukaj torej države članice